Na dnevnem redu imamo zdaj izjave sveta in komisije o zaprtju Grške nacionalne javne radiotelevizije. Zato dajem kar takoj besedo svetu in sicer eh, podpredsedniku Leškevičiusu. Izvolite. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje.